za um, konkurs. Torej, predvsem pri Deutsche Bank in Commerzbank, eh, kako želite rešiti problem, tam ni velikih bank, eh, ki ne bi mogli doživeti neuspeha. Hvala, gospod Žil, in sedaj še za IKR, e gospod Luka, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. V evroobmočju imamo velik problem zaradi velikega obsega slabih posojil, 600 milijard milijard evrov ali celo več, kajti mnogo kaj se skriva v različnih moratorijih. Tu imamo velik problem in v tej hiši razpravljamo o rešitvi, ki pa um, ni rešitev. Ukrep, zakonodajni ukrep, ki uh, problem, ki ga imamo v evroobmočju, ki se tega problema sploh ne letiva, loteva, kajti vsi vse nedonosne izpostavljenosti, ki so nastale v finančni krizi, v EU, krizi evroobmočja, vsega tega ta zakon ne zajima. Ta zakon bo veljal za nedonosne izpostavljenosti od časa, ko bo ta zakon začel veljati naprej in uh, tista slaba posojila, ki um, bodo postala takšna leta 2019, ko bo začel veljati zakon, še ne bodo prizadeta, kajti vidno še imamo tri letni rok uh, do prvih odpisov. Še leta 2022 bomo začeli nedonosne izpostavljenosti odpravljati, ki jih trenutno še sploh ni. Uh, in veliko goro nedonosnih izpostavljenosti, eh, ki ogrožajo bančno in finančno stabilnost, tega se sploh ne lotevamo s tem zakonom. In to je jasen primer, kako pogosto si potrkajo politiki na pleča in rečejo, da so rešili problem, čeprav tak ukrep tega problema sploh ne rešuje. To je eh, popoln, s tem je ta parlament dokazal, da je popolnoma neuspešen. Hvala, gospod Luke. Naslednji za Alde, gospod Tremo za Balcesis. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod, eh, gospa predsednica, komisar, kolegice in kolegi. Ni bilo enostavno sprejeti naše predloge pri tej uredbi, kaj ti soporočevalca sta pravzaprav tu eh, kar posegala. Pri nedonosnih kreditih eh, sem vedno dejal, da imajo človeško razsežnost. Nastali so zaradi nepravilne implementacije evropske zakonodaje. Na začetku eh, te uredbe je Evropska unija priznala, da eh, pomembnih zakonov v državah članicah niso pravilno izvajali. Naprimer, direktiva o poznih plačilih, eh, o hipotekah eh, in podobno. Kolegice in kolege, naj vas svarim, če ne bomo izboljšali izvajanja zakonodaje v državah članicah, bo prišlo do novega vala Eh, težav eh, v eh, državah članicah in do nove finančne krize. Treba je torej zagotoviti pravilno izvajanje, to je skladno s predanostjo vrednotam naše unije. Ne moremo seveda potrditi samo enega zakona, drugega ne. Brez direktive pravzaprav bi uredba bila neučinkovita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 Hvala lepa. Naša skupina se strinja s tem, da je treba uh, omejiti uh, ta uh, slaba posojila, uh, kajti vemo tudi, da uh, ta posojila so pač neko ravnotežje med popraševanjem in pa eh, ponudbo, eh, ampak eh, po našem mnenju je treba upoštevati dva kriterija in sicer finančne entitete morajo biti bolj odgovorne. To pomeni, da moramo zahtevati veliko več pri zavarovanju teh kreditov in drugič, kar se tiče potrošnikov, ki se ne morejo, eh, ki ne morejo odplačati eh, teh kreditov, za eh, te potrošnike treba tudi predvideti določene, določene ukrepe. To so naši cilji, s katerimi vstopamo v to razpravo. Mi ne bomo glasovali za to poročilo iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker eh, ta jamstva, ki eh, so predvideni za ta slaba posojila v prihodnosti, so zelo eh, visoka. To mm, predlagate da gremo tu do 9 let, mi predlagamo 7 let, eh, to se, mi, eh, to se nam zdi eh, že razumna časovnica, medtem ko tu se predvideva, da bo ta zakon stopil veljavo šele 3 leta po tem, ko bo sprejet. In, uh, medtem ko mi eh, zahtevamo, da se vsi ti slabi krediti vključijo, vi eh, jih celo vrsto izključujete. In eh, prav tako nas skrbi tudi to, da se ločuje to med celotnim delom zaščite potrošnika in to je pravzaprav neke vrste dogovor velike koalicije, ampak ponavadi se potem nič ne zgodi. Upam, da se bo pri tej direktivi bolj upoštevalo interese majhnih. Ja, eh, hvala lepa. In sedaj za GUE eh, gospod Matt Carthy za minuto in pol, prosim. Eh, hvala lepa. Noben argument v prid predloga komisije ni vzdržen finančno stabilnost eh, ohranjamo tako, da milijarde prestavljamo eh, v slabe banke. Dokazi kažejo, da je problem eh, pri pomankanju povpraševanja pri gospodarstvu. V direktivi moramo zaščititi potrošnike, vendar svežen bo uh, Eh, vrgal potrošnike v eh, žrelo eh, bank. Na Irskem imamo veliko krizo brezdomstva in krizo stanovanjskega sektorja. In dejstvo je, da mi vidimo, česa ne smemo narediti. S tem svežnjem banke pridejo v položaj, ko lahko delajo velikanske dobičke, ne glede na njihove stranke. Eh, ta, tu ne bomo rešili eh, problema dolgov eh, v eh, Evropi, temveč bodo enostavno samo prestavili dolgove in ogrožene bodo družine. Hvala lepa. Sedaj za EFDD, gospod Vali. Hvala. Jaz in tudi moja skupina smo zaskrbljeni zaradi ukripov, ki jih bomo sprejeli s tem svežnem o nedonosnih izpostavljenosti, kajti um, učin. Um, posled, posledice niso bile ustrezno analizirane in sicer posledice za podjetja, za potrošnike, za državljane. Um, spodbujati po um, prodajo nedonosnih izpostavljenosti, čeprav bi bila možna tudi sinacija znotraj bank, vsebuje um, špekulativni element um, Na primer, je Evropska centralna banka izvedla tudi stresne teste in pri tem privirala te nedonosne izpostavljenosti. Ne smemo, da bi špekulanti e, odločali potem o osodi ljudi. Naprimer, tveganja izvedenih finančnih instrumentov velikih evropskih bank. Kako pa rešiti to? In po tem, tem pa je treba rešiti seveda tudi še vprašanje schema jamstva eh, za eh, vloge. Hvala lepa, gospod Vali. Sedaj za ENF. Gospod Zajlstra, prosim. Gospa predsednica, hvala lepa. Mi smo govorili o Um, razporeditvi uh, uh, tveganja po državah članicah, vendar ta razporeditev tveganja bo sama privedla do nestabilnosti. Tu ne gre zgolj za nevzdržno povečanje dolga, temveč gre tudi za preveliko vpletenost finančnih institucij domnevam, da se poročevalca zavedata na svetov zunanjih finančnih organov in da je vse odvisno od tega, kaj želimo pravzaprav storiti. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod eh, Funtulis. Hvala lepa, gospa predsednica. Ponovno se lotevamo velikega bančnega in finančnega vprašanja in bolj nas skrbi zdravje bank kot finančno zdravje navadnih ljudi. Banke nosijo odgovornost za to, da so dajale posojila brez ustreznega zavarovanja in mi jim ne smemo dovoliti, da si eh, operejo roke odgovornosti za krizo. Državljani eh, pa imajo če dalje več težav s preživetjem, borijo se, to je zlasti težko za tiste, ki so brezposobni oziroma ki imajo mehne plače. Hvala lepa. Ali je morda kak problem s tolmačenjem? Ni bilo nemščine. Mislim, da smo razrešili problem. Prosim, nadaljujte. Eh, kolega, lahko nadaljujete. Dobro, sedaj bomo slišali kolego Mavridesa, dve minuti, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, slabi krediti so evropski problem, nedonosni krediti. In s tem besedilom poskušamo narediti en korak naprej. Cilj je, da najdemo učinkovit način za eh, ravnanje s temi krediti, ne da bi prišlo do negativnih učinkov za realno gospodarstvo oziroma kreditojemalce. Do sedaj je bilo vse v redu. Tri stvari bi pa omenil. In sicer zaščita kreditojemalcev. Banke so močne v tem sistemu in kreditojemalec je šibki element v tem sistemu in tako je zapisano tudi v ustrezni direktivi Evropske unije. To pomeni, da moramo mi poseči in zlasti tudi Evropska komisija. Preiskati je treba, kdaj eh, so to eh, direktivo, kje začeli izvajati, na kakšen način. Naj omenim Cipr. Ustrezne evropske direktive ne uresničujejo e, in isto velja za druge države članice. Torej, izvajanje ni poenoteno. Potem drugič, e, porazdelitev tveganja. Naj ome, po, me, ponovim, kar je povedal kolega, deontološki razlogi in posamezni interesi posameznih držav preprečujejo dokončanje bančne unije. Tretji stebr je pomemben in sicer zavarovanje eh, eh, prihrankov eh, in bančnih vlog in brez zavarovanja bančnih vlog tudi ni ustreznega zavarovanja interesov. Tretjič. Pred kratkim smo v Cipru dobili poročilo odbora, ki se je ukvarjal z eh, bankrotom eh, zadružne banke. Eh, in tam je šlo prav za te nedonosne kredite. To poročilo je ugotovilo, da so so odgovorne institucije, ker je ciprska vlada kršila osnovna načela. Hvala lepa. Kolega Mavride, sedaj pa gospod Özjak. Prosim. Eh, gospa predsednica, gospe in gospodje, finančne institucije v Evropski uniji so veliko dosegle, kar zadeva odpravljanje nedonosnih kreditov in zmanjšanje starih bremen nedonosni krediti v preteklosti so bili problem in tu so potrebni bili ukrepi in z veseljem sem sprejel ta zakonodajni predlog, ki ga tudi podpiram. Rad bi pa upozoril, upozoril na dvoje vprašanj. Prvič, univerzalni dostop, ki ne upošteva razlik v nacionalnih civilnih postopkih in podobno. Mi potrebujemo tudi oceno učinka za to, da ugotovimo, kakšne bodo učinki uredbe na banke in zlasti na eh, dajanje posojil eh, srednje velikim podjetjem, malim podjetjem. Eh, pomembno je tudi vedeti, kako bo to vplivalo na rast bruto nacionalnega dohodka v državah članicah. Hvala lepa, kolega Özok, sedaj pa kolega Papadimulis. hvala lepa, gospa predsednica. Seveda moramo, eh, zmanjšati količino nedonosnih kreditov, tu gre za več kot šeststo milijard evrov. Eh, da bi to dosegli, moramo, eh, imeti pred očmi varstvo potrošnikov. Potrošnike moramo zaščititi pred bankami in predlog komisije in tudi skupni kompromisni predlog ELS in SND eh, tega ne zagotovi. Če želimo imeti zdrav bančni sistem, moramo zagotoviti, da bo neurejeni bančni sektor eh, upošteval ist ta pravila za odgovornost, preglednost, kot tudi eh, zakonom urejene banke. Eh, in eh, to moramo podpirati. Ne strinjamo se s tem, da bi ta problem stalno odlašali. Gospode Lange, štiri leta ste se ukvarjali z dosjejem o Edisu. Veliko zamud je, mandat se nam izteka in porazdelitev tveganja delitev tveganja je stvar, kjer nismo dosegli nobenega napredka. Evropska komisija je to predlagala, Evropska centralna banka podprla, velik del parlamenta bi to podprl, nismo pa dosegli nobenega rezultata. Uredba nima smisla brez te ustrezne direktive. Torej, malo se je zgodilo, pozno se je zgodilo in zaradi tega se s tem ne moremo strinjati. Hvala lepa, kolega Papa Dimulis. Naslednji je kolega Carjanopoulos. Ena minuta. Eh, hvala lepa. Vlada Sirise je milijone dala na voljo farmacijski industriji in vlada eh, ni eh, obdavčila naprimer ladjarske industrije. Celotno breme so naložili prebivalstvu. Stotine družin so morale zapustiti svoje domove, ker niso mogli vračati kreditov. Šlo je samo za reševanje bank. Eh, banke, bančni uslužbenci eh, se lahko, za naš, eh, lahko računajo samo z odpuščanjem. Nemogoče je izpolnjevati zahteve, ker, je, ker so kriteriji če dalje strožji. Vse več je Eh, prisilnih eh, licitacij, eh, dražb in ni nobene progresivne fronte za to reakcionarno politiko Sirize. Šlo je predvsem za reševanje bank in ne potrošnikov, družine, delavcev, morajo pač imeti možnost kritiziranja tudi z eh, ozirom na evropske volitve. Hvala lepa, sedaj pa kolega Frunzulika, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, eh, drage kolegice eh, in kolegi obsežna strategija za eh, nedonosne izpostavljenosti eh, je pomembna za to, da bo finančni sistem bolj odporen. Eh, vse to je glavna odgovornost bank in držav članic, vendar tudi Evropska unija mora opraviti svoje naloge za zmanjšanje nedonosnih izpostavljenosti, ki jih je zelo veliko treba je eh, preprečiti nastanek sistemskih tveganj v eh, bančnem in nebančnem sektorju. Integriran bančni sistem bi povečal odgovornost eh, monetarnega sistema v Evropi pred šoki. Vendar treba je seveda zagotoviti za dostno kritje v bankah in sicer treba je eh, tu spremeniti eh, določila glede kapitalskih zahtev. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospod Franzolika. Gospod Paket, eh, eno minuto. Hvala lepa. Štiri, 714 milijard evrov je ta ogromna Eh, vsota eh, kreditov, ki jih eh, še deset let po finančni krizi ne moremo odplačati. To še vedno najdemo v bilancah bank, vključno s Italijo. In ti, ta posojila predstavljajo velike težave za banke in zato potrebujemo strožja pravila, če tudi makroni tega sveta želijo vedno več eh, sredstev za eh, evroobmočje, režim eh, jamstev posojil, ampak vsak pač mora pomesti pred svojim pragom in rešiti lasne probleme. Če bi to vsi počeli, potem ne bi imeli teh problemov sploh. Hvala lepa, gospod Paket. Gospod Liberacki, eno minuto. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ja, dejansko eh, se danes eh, soočamo s problemom, ki je zelo velik problem tako za banke kot za državljane. In to besedilo ni prepričljivo. Dolgo smo na tem delali, gre pa tudi za zelo zapletena vprašanja. Prepričan sem, da je pri tem najpomembnejše naslednje. Najpomembnejša je porazdelitev tvegan med banko in pa posojilojemalcem. In moramo tu vedeti tudi, da gre za različne tipe uh, posojilojemalcev in imamo različne tipe posojil, naložbene uh, kredite, na to. Um, Eh, potrošniške kredite in tako dalje. Zato potrebujemo dober eh, sistem, sistem, ki bo preprečil te eh, nedonosne izpostavljenosti. In tak sistem mora biti učinkovit, moramo vedeti, kaj je treba zaščititi, treba je zaščititi banke, pa tudi investitorje in to ni preprosto. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kolega Liberanski. Gospod Marijas ima besedo za eno minuto. Hvala. Grčija je zaradi memorandumov, zaradi prevelikega eh, prevelikih posojil eh, postala revna država in eh, trojka je eh, prisilila Grčijo v to, da eh, te eh, nedonosne izpostavljenosti prodaja in to je še povečalo obstoječe težave. Sedaj vlada Cipras, Ciprasa še vedno izpostavlja posojilo jemalce špekulatorjem in zato vidimo, da država eh, pač odkupuje ta posojila po najnižji ceni. In eh, to traja že eno leto in eh, vemo, da Grki sedaj so prisiljeni celo v prodajo svojih bivališč in nobenega bankirja ne boste našli v tej situaciji. To so navadni ljudje. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala za pritegnite pozornost eh, predsednika. Imam uh, dva govorca. Gospod Strojevski, izvolite. Ja, rad bi izpostavil to, da gre za 600 ali 700 milijard eh, evrov teh nedonosnih izpostavljenosti. To je resen problem, ampak ta problem pa danes ni več tako boleč. Zakaj? Danes eh, imamo oživitev gospodarstva, to je bilo veliko hujše v obdobju stagnacije, ampak mislim, da nismo dobro opredelili problema. Nismo pokazali s prstom na izvor tega problema, ali je šlo za sistemske težave, ali je šlo za napake bank, ali je šlo za eh, specifična eh, dejanja določenih oseb, določenih entitet. Vse to se mi zdi pomembno naprimer v odboru za terorizem sem se ukvarjal z bitcoini in tudi z bančno dejavnostjo. Mislim, da moramo do konca zakonodajnega obdobja poskrbeti za to, da se sprejme potrebne ukrepe. To poročilo je pomembno, ampak moramo se osredotočiti na e, vire tega problema. Hvala lepa, gospod e, Zdrojevski. Gospod Epitedeo, si ima besedo. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Banke so del gospodarstva neke države, zato je logično, da eh, se eh, zanimamo za banke in da jim omogočimo preživetje da preprečimo, eh, da bi šle v stečaj. Ampak eh, vseeno pa glavni cilj ni to, da zagotavljamo preživetje bank, temveč da se pomaga posojilojemalcem, ki ne morejo odplačevati posojil, eh, ki so jih, ki so jih dobili zaradi krize. To je sedaj eh, zelo, zelo razširjeno v Grčiji. To je velik problem. Eh, na milijone Grkov je bilo prisiljeno v eh, to, da so pač posojila najprej pridobili, na to pa jih niso mogli odplačevati. Pred dvema dnevoma se je nekdo ubil in naredil samomor, zato ker so prišli uradniki zaseč njegovo hišo in te ljudi je treba zaščititi. Moramo zaščititi tudi stalna bivališča eh, in eh, treba je zaščititi ljudi, ki ne morejo odplačevati posojil. Hvala lepa, gospod Epitideus. Sedaj bomo prisluhnili komisarju, gospod eh, Dombrovski. Izvolite, imate besedo gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslance, poslanci in poslanke, eh, spoštovana poročevalka, najprej eh, se vam zahvaljujem za vaše delo, tudi eh, poročevalcem v senci se zahvaljujem za pripravo tega poročila in za pogajanja. Naj povem, da ta zakonodajna pobuda kaže na to, da je Evropa res združena in pripravljena eh, sprejeti eh, ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo ta sektor bolj stabilen, da bo bolj odporen na eh, šoke in da mm, bo bolj prilagojen na realno gospodarstvo. Vse to bo zelo pomembno za mm, odporno gospodarstvo in za blagostanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Dombrovskis. Sedaj pa bomo prisluhnili poročevalcema. Gospa Delange. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vrnila bi se na dve točki. Nekateri kolegi so govorili o rezim, režimu jamstev za posojila. Naj spomnim na to, da v času krize smo se posvetovali z mnogimi evropejci eh, in eh, od njih smo eh, nekako pričakovali, da bodo podprli reševanje bank, ampak to se ne bo več zgodilo. Niso davkoplačevalci tisti, ki morajo reševati banke, temveč so za to odgovorni delničarji. In če pa eh, je država tista, ki eh, bo jamčila za ta posojila, potem bo to breme zopet padlo na davkoplačevalce. In vem, da eh, niso vse države pripravljene na to, da bi čez noč vzpostavile nek evropski sklad, jamstveni sklad za banke. Mm, ampak to še ne pomeni, da ne moremo predvideti eh, režima eh, za jamstvo mm, teh posojil, ampak eh, nekatere skupine tega nočejo. Naprimer, v Italiji smo pred nedavnim reševali banke in sedaj nekateri niso za to, da bi se takšna jamstva še naprej izvajalo. In v eh, drž nekaterih državah eh, ni nobenega navdušenja na to, da bi se eh, tu to jamstvo porazdelilo. No, kolega je tu odigral svojo ulogo gospoda Faraža, stresel je, kar je mislil in na to odšel ampak italijanski kolega mi je rekel, da potrebujemo eh, veliko daljše roke, da moramo biti ba, bolj, manj ambiciozni. 20 eh, ur smo se eh, pogajali s kolegi. In naj povem, da so bili nekateri kolegi zelo malo časa prisotni. In kolega, ki je imel tu toliko zapovedati, je bil eh, samo nekaj minut eh, prisoten. Ali prispevate k razpravi in opravite svoje delo, ali pa je bolje, da ste tiho? Hvala lepa, gospa poročevalka. Na to gospod Galtieri, soporočevalec. Hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava je po moje pokazala, da sprejemamo uravnoteženo besedilo. Slišali smo na obeh stranih tudi malo propagande, nekateri pravijo, da je to pre uh, eh, trd uh, eh, ukrip, uh, ampak vsi vedo, da je to besedilo, ki je um, ublažilo predlog komisije. Uh, um, in mislim, če nam očitate, da smo pripravili pretrdo besedilo, se mi to zdi propagandistično. Obenem pa moram reči, da se strinjam s kolegico Delange. Vseh teh kolegov, ki so govorili danes, se prej niso oglasili in sicer med pogajanji. In če sedaj nekateri pravimo, da smo preblagi, bi lahko to misel izrazili tudi že prej. Uh, um, tu gre za zelo kočljivo temo in uspelo nam je to opraviti hitro in učinkovito. In to je pozitiven primer sposobnosti tega parlamenta glede proizvodnje zakonodajnih aktov. Če nekaj ne funkcionira dobro, če je treba najti, če um, sprejemamo rešitve, ki imajo mogoče potem tudi negativne posledice za ekonomijo, je parlament v stanju, da popravi te napake in da se zagotovi uh, finančno stabilnost interese državljanov, dolžnikov MSP-jev in da se oblikuje um, ureditev, ki bo na eni strani bistveno vplivala na večjo previdnost pri odobravanju posojil. In to ne bo vodilo do kopičenja teh ne donosnih izpostavljenosti, in obenem bomo ta problem reševali tudi na trajnosten način, če se bo pojavil. Hvala kolegici Delange, tudi komisiji in vsem kolegicam in kolegom, ki so nas podpirali, seveda tudi svetu, ki je eh, v rekordni hitrosti eh, se odzval na naše povabilo za ta trialog. In zato eh, smo to eh, lahko sprejeli in kmalo bo ta eh, zakonski akt objavljen v uradnem listu Evropske unije. Hvala lepa, gospod Golceri. Mislim, da lahko rečemo, da je razprava zaključena in glasovali bomo jutri. Naslednja točka pa sta kolega Silva Pereira in pa gospod Manka, ustanovitev Evropskega denarnega sklada. Gospod Pedro Silva Pereira, imate štiri minute. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, spoštovani kolegi, reforma Evropskega mm, mehanizma za stabilnost je en od najpomembnejših stebrov eh, za reformo Evropskega mehanizma gospodarskega in denarnega, denarne unije. To je eh, najšipkejši del eh, evropske arhitekture in to je evropska eh, finančna kriza tudi na zelo dramatičen način pokazala. Evropski parlament eh, tu eh, na zelo konstruktiven način eh, sodeluje in zahvaljujem se Vladimiru Manki za odlično sodelovanje. Prav tako se zahvaljujem tudi poročevalcem v senci različnih skupin za res eh, odlično sodelovanje. Mislim, da nam je s tem uspelo priti do zelo dobrega rezultata. Evropski parlament tu oblikuje eh, strategijo v dveh etapah eh, za um, srednji uh, rok. Uh, želi eh, parlament predvideti eh, revizijo evropskega eh, mehanizma za eh, stabilnost, eh, povsem eh, reformirati, zato da bomo imeli učinkovit eh, instrument in vse to se mora odvijati pod eh, demokratičnim nadzorom evropskega parlamenta. In ker to ne bo eh, mogoče. Eh, tega ne bo mogoče uh, storiti čez noč. Uh, predlagamo kratkoročno uh, tudi uh, reformo tega mehanizma z uh, revizijo. Um, te pogodbe, ki je osnova uh, mehanizma. Pri tem je treba biti previden, eh, da ne bo prišlo do zmede glede eh, pooblastil, glede pristojnosti na eh, področju monetarne politike, zato je še vedno pristojna Evropska centralna banka. Zagotoviti bo treba uh, Eh, demokratičen nadzor tega mehanizma strani Evropskega eh, parlamenta. Eh, prav tako bomo predvideli tudi mehanizem za krepitev dialoga, za krepitev nadzora. In želeli bi tudi, da direktor tega mehanizma za stabilnost, da je izvoljen tu v parlamentu prizadevamo si eh, za eh, krepitev tega mehanizma za zagotavljanje finančne stabilnosti, za odziv na finančne eh, in pa gospodarske šoke. In prav tako bo to potrebno tudi za pregled pristojnosti. Tu gre za makroekonomski nadzor in zato je vedno odgovorna Evropska komisija. Na to je treba zagotoviti tudi vedno večjo avtonomijo glede v odnosu do mednarodnega denarnega sklada, mehanizmu za mehanizmu je treba uh, dodeliti pristojnosti za to, da bo ta uh, mehanizem za reševanje sporov tudi uh, resnično učinkovit. Vemo, da uh, bo šla reforma evra še uh, korak dlje, potrebovali bomo um, proračunsko zmogljivost, ampak uh, reforma tega mehanizma za stabilnost bo že zelo pomemben korak in upam, da bo uh, svet spet eh, prisluhnil našim predlogom, predlogom Evropskega parlamenta, zato da bomo lahko na tem doseju delali še naprej skupaj. Hvala. Hvala lepa. Gospod poročevalec, eh, na to drugi soporočevalec, gospod Vladimir Manka, imate tudi vi štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, podpredsednik Evropske komisije, spoštovani kolegi in kolegice ljudje se uh, še spominjajo finančne krize in pa uh, držav, ki so najbolj, najbolj trpele. In iz vseh teh eh, razlogov uh, je takrat, so takrat države evroobmočja vzpostavile ta uh, mehanizem. Uh, Eh, mehanizem za stabilnost, to je bilo potem eh, preoblikovano v eh, bolj trajen instrument evropskih obveznic. In države, kot so Grčija, Irska, Portugalska, Španija in Cipr, so bile še v posebej težkem položaju, zato so te države morale sprejeti zelo eh, stroge eh, ukrepe, zelo stroge eh, politike in zahvaljujoč evropskim, evropskemu sodelovanju imamo danes Irsko, ki ima najvišjo rast v Evropski uniji, tudi Portugalska in Španija sta v zelo dobrem položaju in Grčija, ki je bila najbolj prizadeta, danes več ne potrebuje teh reševalnih programov in Grčija je pred nedavnim uh, uh, uspela zagotoviti več sto tisoč uh, novih delovnih mest in uh, Moody je izboljšal za dve stopni oceno Grčije na B1 in verjetno bo Grčija v prihodnosti um, Eh, še izboljšala svojo situacijo. Tveganje, da se situacija poslabša, pa je zelo majhno. V primerjavi z situacijo Grčije 2010-2011 eh, je situacija neprimerno boljša. Ampak ta kriza je vodila tudi v padec naše eh, vlade na Slovaškem, ampak ugotovili smo, da je sodelovanje v Evropi mm, najboljši odgovor na krizo. Od začetka eh, tega Evropskega stabilnostnega mehanizma smo ugotovili, da eh, medvladna narava tega instrumenta eh, omejuje njegovo um, sposobnost eh, soočanja eh, se z finančno krizo. In zato je treba ta instrument eh, okrepiti in to je tudi del teh te izgradne finančne in monetarne unije. Ko govorimo o prihodnih lastnih sredstvih Evropske unije, parlament mora imeti možnost, da je vključen eh, v eh, postopke razrešnice in to v eh, vseh korakih. Prav tako je treba vključiti tudi računsko sodišče v te razrešnice. Finančna sredstva in pa reforma Evropskega mehanizma za stabilnost mora, vse to mora biti narejeno, preden pride do kakršnih koli eh, hudih eh, težav eh, in finančna pomoč državam članicam, finančno pomoč državam članicam je treba nadomestiti z investicijami in pa z socialno-gospodarsko konvergenčnost evroobmočja. Evro in uh, pomoč Evropske unije mora biti uh, odprta vsem državam članicam, ne samo državam v evroobmočju. Uh, in eh, prepričan sem, da bodo naši napori uh, vodili v večjo varnost in večjo gotovost, ne samo za evroobmočje, temveč za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa tudi vam, gospod Manka, in sedaj dobi besedo komisar, gospod Dombrovski, prosim. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Evropski parlament je vidno igral pionirsko vrudo vlogo pri razpravi o poglabljanju Evropske in monetarne unije in zelo je podprl pobude komisije za okrepitev arhitekture tega. Današnja razprava o umestnem poročilu zakonodajnega predloga Evropske komisije za vzpostavitev Evropskega denarnega sklada je nadaljni korak. Želim se zahvaliti odborom, predvsem tudi poročevalcem gospodu Pereri in gospodu Manki in tudi poročevalcem v Senci za opravljeno delo. Želim pa izkoristiti priložnost, da se zahvalim vsem, s katerimi je komisija v zadnjih letih tesno sodelovala pri dokončanju EMU. Komisija pozdravlja to umisno poročilo in se v glavnem strinja s poročili iz tega poročila. Predvsem podpiramo parlament pri pozivu k vključitvi Evropskega mehanizma za stabilnost stabilnost v eh, okvir Unije. To je bil cilj našega predloga od vzpostavitve jeseni 2012 eh, na višku krize. ESM je pokazal, da lahko pomaga zagotoviti finančno stabilnost v euroobmočju. Eh, vključitev v pravni okvir EU bo omogočil eh, tudi to, da bo um, do evropske inštitucije in tudi nacionalni parlamenti se čutili odgovorne za delovanje tega. Nadaljna pomembna točka, s katero se strinjamo, je, da države članice spoštujejo eh, skupna pravila skupnega okvira upravljanja in da je treba zagotoviti, da ne pride do podvajanja pristojnosti med institucijami Evropske unije in da bo vsaka struktura skladna s pravo EU. E, potem um, anticipirana uvidba varovala do 2020, tudi s tem se strinjamo. In kar zadeva ime, Evropski denarni sklad je bilo predlagano. E, To je terminologija, ki se uporablja v politični razpravi, vendar ECD, tudi parlament, eh, je temu ugovarjal in mogoče bi lahko res kar ostali pri izrazu Evropski mehanizem za stabilnost, ker je komisija predlagala to, ta. Um, um, Eh, akt smo videli, da eh, eh, tudi so se države, države vključene v to razpravo. Gre za revizijo o pogodbi EMS in mislim, da bo to tudi to prispevek k krepitvi Evropske in monetarne unije s tem, da bomo varovalo dodali enotnemu mehanizmu za sanacijo in reševanje bank in preprečili bomo podvajanje nalog. In razen tega gre tudi za sodelovanje med Evropsko komisijo in ESM-om eh, in Euro. Vrh, srečanje na vrhu je sprejelo sklepe v zvezi z našimi predlogi iz novembra lanskega leta. In tudi to bo v celoti začelo delovati že zelo k malu. Hvala lepa. Hvala, komisar Dombrovski. Sedaj pa dobijo besedo eh, predstavniki pristojnih odborov eh, in sicer za odbor za nadzor proračuna ne bi spregovoril gospod Ivan, ki pa ga ni v dvorani. Za odbor AFKO pa bo spregovorila gospa Hübner. Kolegica Hübner, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim um, izpostaviti pomembna vprašanja eh, iz vidika odbora za ustavna vprašanja. In sicer prvo vprašanje vključitev naslednika ESM v evropski okvir. To je ključni del tega predloga. Evropski parlament je vidno pozival, eh, da se končajo z medvladnimi dogovori, ki eh, so se jih posloževali v času finančne krize in ta priložnost se ponuja sedaj. Države članice želijo um, spremeniti pogodbo ESM, ampak vključitev ESM-a v pravni okvir Evropske unije, s tem se je treba ukvarjati že zelo k malu. Kar zadev, torej sodelovanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov je ključnega pomena, mora biti zagotovljen, mora biti zagotovljen nadzor izvoljenih teles in to je seveda tudi povezano z odgovornostjo in zato je treba zagotoviti visoko preglednost sprejemanja odločitev v tem organu, ki nasled, bo nasledil mehanizem za stabilnost. Hvala, kolegica Hübner in sedaj dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Najprej za ELS, kolega gospod Van den Kendelare za dve minuti. Hvala gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Finančna kriza nas je sporil, eh, opozorila na to, da eh, monetarna unija še ni dokončana in da bo še dolgo trajalo, preden bo dokončno se materializirala. Nacionalni revizori um, um, se niso v celoti zavedali obsega finančne krize. Eh, in takrat smo potem vzpostavili Evropski mehanizem za stabilnost. In treba se je tudi spomniti, da gre seveda pri tem vedno za pravice in dožnosti. In eh, treba je zagotoviti dostopnost eh, držav do tega mehanizma, ki so v težavah in ta podpora je predvidena za deževne dni. In to je seveda povezano tudi s proračunskim načrtovanjem držav članic in zato je tudi tam treba zagotoviti ustrezno odpornost, na katero se lahko opiramo. In vesel sem, eh, komisar Dombrovski, eh, da ste vidno dosegljivi in da vedno skrbite za to, da um, gradimo to evroobmočje še naprej. Ampak obstajajo pravice in dožnosti, bančna unija, eh, potem um, um, um, skupni trg in tako naprej. Vse to je eh, potrebno, tako da bo Evropa bolj odporna na krize. Hvala. Voilà gospod Fernand Kandelare, za skupino SND dobi besedo gospa Beres. Gospa predsedujoča, veseli nas, da lahko kot parlament eh, ugotovimo, kako se razvija ta evropski mehanizem za stabilnost s tem umestnim poročilom. Ta razprava je pravzaprav popolnoma blokirana v svetu. Vzpostavitev evropskega mehanizma za stabilnost je bil uspeh. E, določene države so potrebovale podporo in niso imele več dostopa do trga. E, to, ta uspeh pa moramo izkoristiti za novo etapo, za novo fazo in eh, sicer v novem okolju, ko gre tudi za delitev tveganj in za zmanjšanje tveganj. Um, na vsak način smo tudi tu dosegli napredek, naprimer s vežnjem pri, eh, pri slabih posojilih in tudi pri bančni uniji. In um, moja skupina je mnenja, da ne potrebujemo Evropskega denarnega sklada, temveč da. Um, potrebujemo ta mehanizem za stabilnost in da to tudi tako poimenujemo. Bistveno je predvsem, da bo ta mehanizem eh, voden tako, da nas bo peljal v lepo prihodnost in sicer, da bi ga uporabili za zagotovitev stabilnosti v Evropski uniji in predvsem v evroobmočju. Eh, in to potrebujemo in tudi, da eh, eh, zagotovi varovalo za bančni sektor. Določene zadeve se še dogajajo v svetu, vendar se bojim, da eh, ne bo prišlo do odločitve. Torej mi, najprej je bil ta medvla, medvladno dogovarjanje, e, seveda v času nujnosti, ker je bilo treba hitro odpraviti probleme. Eh, komisija je pripravila dober predlog, eh, kar bi omogočilo vključitev tega mehanizma v pogodbeni okvir EU in parlament je to vedno zahteval in eh, rekel, da je to dobra pot za prihodnost mehanizma. Hvala. Hvala. Kolegica Beres in sedaj dobi besedo za IKR e gospod Paket. Hvala gospa predsedujoča. S tem poročilom eh, želimo vzpostaviti evropski mehanizem za stabilnost, ki bi bil vključen v zakonodajo na ravni EU. In eh, glavni namen je eh, ponujanje finančne pomoči. Ampak posojati več, odobravati več posojil ne rešuje problema, kajti to bo vidno neke vrste damoklejev meč eh, nad evroobmočjem in to stane preveč za davkoplačevalca. In države članice nimajo nobene um, spodbude, da bi um, se tega rešile. In um, to zahteva predvsem večjo odgovornost in zato je treba bolj vključiti nacionalne parlamente, ki bodo nadzirali to odgovornost. Ne gre za, uh, gre predvsem za prepričitev naslednje, nadaljne krize. In eh, zato uh, morajo vladati stroga uh, davčna, proračunska pravila. In če države članice tega ne bodo spoštovali, se uh, povečuje zadolženost in eh, flamski davkoplačevalci nočejo eh, plačevati denarja za zapravljivost drugih. Eh, torej ne smemo reševati drugih eh, s tem. Eh, vsak je sam odgovoren za svoje financ, za finančno stanje. Hvala, gospod Paket, za, eh, za skupino Alde, gospod Artui, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, eh, pozdravljam odlično delo naših dveh soporočevalcev in veseli me, da bo ta mehanizem z, za stabilnost vključen v um, okvir skupnosti. Vzpostavili smo enotno Eh, mon, uh, notni denar, vendar takrat nismo pomislili na možnost krize, v kateri se je znašla Evropska unija, uh, predvsem tudi zaradi težav Grčije in zaradi uh, državnih dolgov drugih držav. Um, gre za prekomirno zadolžitev določenih držav, kjer je bilo treba pomagati in vključiti uh, ta mehanizem v institucionalni okvir je dobra ideja in poročevalci so ustrajali na tem, da imamo tesno povezavo tudi z nacionalnimi parlamenti, kaj ti eh, gre za eh, socialni kapital, za eh, stabilnost, eh, gre tudi za finančne garancije in tu so nacionalni parlamenti tisti, ki dajo na voljo sredstva in ki se pri tem angažirajo in prevzamejo odvezno, obveznosti. Gre seveda tudi za upravljanje evroobmočja in žal mi je, da nam ni uspelo predlagati imenovanja ministra za finance, ki bi lahko bil podpredsednik komisije in bi bil pristojen za evro. Želim izraziti tudi željo in sicer, da bi Evropska unija uporabila svoj denar, tako kot to delajo Združene države, za eh, spoštovanje vitalnih interesov Evrope tudi na ekstrateritorijalni ravni, kajti to, ta denar evro bi lahko uporabili kot instrument za to, da zaščitimo svoje interese, predvsem v teh težkih uh, časih trgovinskih vojn. Um, mislim, da smo s tem uh, umestnim poročilom opravili odlično delo. Hvala, gospod Artui. In naslednji je na vrsti gospod Urtasun za eno minuto. Muchísimas gracias. Hvala lepa. Hvala lepa. Um, torej, kaj bomo storili? E, gre za uvedbo mehanizma, ki je bil prej medvladni mehanizem v pravni okvir Unije ampak to ni prava komunitarizacija in to je slaba stran. Imamo seveda tudi problem z vlogo Evropskega parlamenta pri tej reformi in na to so nekateri že upozorili. Potrebujemo postopek soodločanja in ne samo postopek soglasja. Um, um, In to tudi povdarjamo v umestnem poročilu. Mehanizem za stabilnost je od vsega začetka imel probleme.